Okay, dear colleagues, we are going to uh, start our after. Kolegice in kolegi, začeli bomo. Posil bom tista dva kolega, ki še vedno klepetata stoje, da se ustavite. gospod minister, prav dobrodošli med nami. Ministr za zdravstvo Hrvaške eh, v okviru predsedovanja Evropskemu svetu. Dali vam bomo na vodo kakšnih 10-15 eh, minut, da predstavite svoje prioritete za naslednjih šest mesecev glede eh, portfelja zdravja. Potem pa bomo nadaljevali z vprašanji in odgovori med poslanci. Izvolite. Hvala, predsedavaj. Poštovane poslanke in poslanci, poštovani uh, eh, predsedujoči, uh, govoril bom v hrvaščini in gotovo boste lahko poslušali tolmačenje. V naslednjih desetih minutah bom poskušal predstaviti prioritete nas kot nove članice, ki predseduje v naslednjih šestih mesecih. Za nas uh, naše mnenje je bilo, da je to zelo pomembno za vse zdravstvene inštitucije v Evropski uniji. Nič drugega na Hrvaškem nimamo drugačnega, dobenih drugih problemov kot tudi v uh, drugih članicah Evropske unije. O dveh uh, zadevah se moramo uh, dogovoriti, to je transplantacija in donatorstvo. Uh, Na Hrvaškem imamo tukaj dobre rezultate in izkušnje, ki bi jih eh, želeli še zlasti na področju donatorstva deliti z drugimi državami članicami, zato da bi tudi eh, jih bolj spodbudili k temu, kar bi prineslo tudi več transplantacij organov, to pa rešuje mnoga življenja. Druga tema, o kateri bi danes rad govoril, ki pravzaprav stare Evropsko unijo, je dejstvo, da smo vedno starejše prebivalstvo. 25 odstotkov evropskih državljanov je starejših od 60 let. Vsi vemo, visoka starost oziroma večja starost za seboj med drugim prinaša več bolezni, med njimi predvsem um, rakavih obolenj, to odnaša življenja po eni strani, po drugi strani pa zelo uh, povečuje stroške zdravstvenih sistemov. Če mi dovolite, bi se prvič za začetek osredotočil na transplantacijo. Uh, Pred 20 leti sem na Hrvaškem začel intenzivni program eh, transplantacije in donatorstva. Tudi prej smo imeli eh, transplantacijski program zelo eh, močen, 40-50 let nazaj se je vse začelo. Problem pa je bil, da nismo imeli dovolj organov, ki bi jih transplantirali in zaradi tega, ker ni bilo donatorjev, je mnogo ljudi izgubilo življenje. Potem smo začeli kampanjo na visoki etični ra ravni, senzibilizirali smo celotno prebivalstvo, tako da ljudje v težkih trenutkih vnaprej podpisujejo, da bodo donirali svoje organe za to, da nekomu rešijo življenje ali pa, ko smo še zdravi, smo pripravljeni podpisati um, to, da bomo svoje organe donirali za primer eh, možganske kapije ali česar koli drugega. V posprečju sedaj na Hrvaškem eh, imamo dvakrat več eh, donatorstva v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske unije. Odkar smo se vključili v Eurotransplant, eh, naši bolniki na Hrvaškem, pa tudi bolniki v Evropi, imamo koristi iz te mreže. V um, aprilu bomo imeli konferenco, kjer si bomo delili te izkušnje, zato da bi čim bolj eh, senzibilizirali vse upletene. In eh, pripravljeni smo po drugi strani uh, dati na voljo izkušnje naših zdravnikov glede uh, transplantacij, sprejemanja ali zavračanja organov in podobno. Mogoče ste se nekateri bolj ukvarjali z medicino in veste, da so nekateri organi taki, da jih eh, mirno zamenjamo z zdravljenjem z aparati, naprimer eh, dializa, pluča, srce in tako dalje. Določenih organov, kot so jetra, pa jih ne morete zamenjati. Pred nekimi 30 leti je bil uh, zanimiv program eh, ksenotransplantacija. Veliko denarja je bilo v Anga vložen, da bi živalske organe transplantirali eh, v človeško telo. Sam sem delal v Oklahoma eh, Institution, Transplantation Institute kjer smo se ukvarjali z hiperakutnimi reakcijami pri zavračanju organov. Vendar sedaj, če se v Evropski uniji povežemo in če vsi v svojih državah eh, začnemo z programi, ki bi spodbudile državljane na donatorstvu, potem bomo lahko v zelo kratkem času dosegli to, da si med sebojno lahko doniramo organe in da pomagamo tistim, ki uh, lahko preživijo z njihovo pomočjo. Uh, tukaj je prostor, kjer lahko razvijamo dialog, si izmenjamo izkušnje z namenom, da bi rešili čim več življenj v vseh članicah Evropske unije. Naslednja tema, eh, s katero se bo še posebej ukvarjalo hrvaško predsedstvo in na to temo bomo organizirali veliko srečanje v Zagrebu in to je Eh, primer eh, velike pojavnosti in smrtnosti pri eh, rakavih obolenjih in tudi problem spremljajočih velikih stroškov. Danes so stroški zdravljanja malignih bolezni izredno visoki in to velja za vse zavarovatelje v programu screeninga lahko vsi skupaj naredimo več. To je področje, kjer lahko razvijamo medsebojni dialog, izmenjujemo izkušnje in tiste programe, ki so se izkazali za slabše, zaradi slabše odzivnosti, pa ne zaradi tega, ker bi bili slabi, naprimer zgodnjo odkrivanje um, karcinoma dojk ali debelega črevesa ali materničnega vratu, um, je problem ravno v tej slabi odzivnosti. Podobni programi poznajo na Hrvaškem že več kot 14 let. Že eh, ob začetku dela te vlade smo se eh, začeli ukvarjati z nacionalnim programom za boj proti raku. Zelo radi bomo izmenjali naše izkušnje z vašimi. Verjamem pa, da vsi skupaj si lahko z medsebojno pomočjo pomagamo in rešimo številna življenja. Vidimo, da je tudi eh, predsednica komisije in eh, komisarka vključile, sta vključili v svoje delovne programe boj proti raku in na nek način pričakujem tudi od vas kot eh, poslankov in poslank kot poslank in poslancev, pričakujem, da bomo pri tem veliki težavi uspeli uh, doseči nižjo pojavnost. Poznamo mnoge faktorje, na katere bi lahko vplivali, zato da bi zmanjšali pojavnost raka. Po drugi strani pa je namen odkriti maligne bolezni v zgodni fazi, ko se jih lahko pozdravi z razmeroma enostavnimi kirurškimi posegi v tem smislu na Hrvaškem želimo na nek način prispevati k državam članicam Evropske unije in njihovim prizadevanjem. Začeli smo z uh, screening programom za zgodnje odkrivanje raka pljuč. V, ta rak je pred zelo visoko pojaven in je tudi uh, tretji ali četrti razlog za smrt zaradi raka v Evropski uniji na en milijon prebivalcev je približno 800 bolnikov zboli za boleznjo raka pljuč in če bi jih v ra, zgodni fazi uh, odkrili, bi lahko 500 ali 600 Eh, življenj na leto lahko rešili. Lahko sami izračunate, kaj to pomeni za vaše države. V obdobju od 70 do 75 let starosti eh, so pacijenti, ki smo jih vključili v screening program, ki so kadilci ali ki so imeli v, v svoji družini tako bolezen, pozvali smo jih na eh, CT pljuč zato da bi uh, odkrili bolezen v zgodnji fazi. Uh, gospa Kirkejdes je pred nekaj dnevi bila v Zagrebu in obljubil sem ji, da ji bom sproti poročal o odzivnosti in rezultatih tega screening programa. Če bodo rezultati pozitivni, če bodo izkušnje dobre, potem boste verjetno tudi vi razpravljali o tem kako bi lahko to prenesli v druge države v Evropski uniji. In če mi dovolite še eno minuto, bi omenil naslednje. Visoka starost in kakovost v sta, življenja v starosti zahteva spremembe uh, med uh, samimi starejšimi. Uh, spodbuditi jih moramo k večjemu gibanju in zmanjševanju faktorjev tveganja pa tudi z digitalizacijo lahko izboljšamo naše zdravstvene sisteme v tej smeri. Hvala za uh, vašo pozornost in seveda odprcem za vsa vprašanja in druge teme, ki jih nisem uspel omeniti v teh desetih minutah. Thank you very much for having uh, said very clear priorities. Uh, then I'm going to uh, give the floor to the uh, coordinators or the representative for political... Zdaj bom dal besedo koordinatorjev političnih eh, skupin. Eh, Peter Lize za Evropsko ljudsko stranko. Hvala lepa, gospod minister. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Želel bi pozdraviti skupino mladih ljudi iz moje domovine, ki so danes na povabilo nekega drugega kolega. Gre za mlade ljudi, ki se angažirajo na področju podnebnih sprememb iz Izalona. Sedaj pa nekaj o zdravstvu. Hvala lepa, gospod minister, da ste predstavili svoje prednostne naloge. Darovanje organov je pomembna tema. Vsakega lahko že jutri doleti to, da je odvisen od eh, tega, ali eh, dobi mm, doniran kakšen organ. Ehm, na tem področju je že bilo nekaj usklajevanja. Um, treba je poskrbeti za to, da ne bo noben eh, organ izgubljen, zato ker v neki državi članici ni na voljo oseba, ki ta organ potrebuje. Nismo pa še tako daleč, da bi po celotni Evropski uniji izmenjavali uh, orga, organe. Ehm, obstajajo recimo povezave med eh, Nemčijo, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, ni pa recimo takšne povezave med eh, Nemčijo in Polsko. Tako da prosim, da poskrbite tudi za ehm, širše povezave na tem področju. Hvala tudi to, da ste omenili eh, temo raka. To je pomembno vprašanje za me in za našo skupino. Osredotočiti se moramo na tista področja, kjer lahko Evropa naredi več kot pa same države članice. Torej, tukaj moramo izpostaviti evropsko dodano vrednost. Eh, tukaj bi omenil morda um, otroke, ki zbolijo za rakom. To je zelo tragična tema, ki prizadene marsikatero družino. Uh, no, um, tukaj bi morali narediti marsikaj na področju zdravil, ki so na voljo za zdravljenje raka. Kaj bi lahko naredili na tem področju, da bi se države članice med seboj bolje uskladile? You, you, Hvala. Hvala ministru, da ste prišli danes na odbor. Živimo v informacijski dobi. Dejstvo pa je, da imamo ogromno lažnih novic in dezinformacij. Za državljane je vedno težje razumeti, kaj temelji na dejstvih in kaj na mnenjih. In dolga pot je pred mane, da bi razvili uh, um, bolj zdrav način življenja. In kakšne so vaše eh, strategije za izboljšanje zdravstvene pismenosti in uh, posebno za ustrezen način označevanja? Um, omenili ste eh, že Evropsko komisijo in boj proti raku. 40 odstotkov eh, te bolezni lahko preverimo. Kakšne so vaše torej, strategije, da bi izboljšali tudi kakovost zraka, zmanjševanje toksičnih kemikalij in podobno? Vsako leto 25 tisoč um, ljudi umre zaradi mikroreziste, mikrobne rezistence. Uh, kakšna je torej strategija, da se postavite po robu temu globalnemu trendu in kakšen uh, čez eh, sektorski pristop boste uh, zauzeli da povežete različne politike. Gre za javne politike, ki eh, so povezane z zdravstvom in zdravjem, pa niso vezani le na zdravstveni sektor. To pomeni tudi boljšo definicijo zdravja, ki se navezuje na eh, zaposlenost, eh, stanovanje in podobno. To so področja, ki nas posebej zanimajo. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vais m'exprimer en français. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod ministr, govorila bom francosko. Hvala, da ste ponovno spomnili na vaš eh, interes in odločenost v boju proti raku in še posebej, da ste izpostavili tudi vašo pripravljenost eh, mobilizirati javnost glede preventive, kar je ključen problem. Izkazalo se je, da je Evropski parlament prejšnji teden sprejel resolucijo o novem zelenem dogovoru, ki vključuje številne ukrepe na področju preventive v zdravstvu in med temi je tudi ukrep, ki zadeva prehrano in pa vprašanje označevanja živil. Moje vprašanje je glede tako imenovanega orodja Nutri-Score, to je orodje, ki temelji na znanstvenih dognanjih, gre za dokazan medicinski napredek, pomočjo katerega lahko zmanjšamo smrtnost zaradi kroničnih bolezni, eh, med drugim tudi raka, za vsaj tri odstotke. Na ta način pomagamo prebivalstvu odločati se, še posebej tiste najšipkejše, ki so tisti, ki bodo imeli od tega največjo korist. Gre za orodje, ki spodbuja k izboljšanju kakovosti zdravja eh, živil za industrijo, prav tako je to pobuda za ki je pomembna za državljane, kajti peticija je že v teku, zbrala je več kot 80 eh, tisoč eh, podpisov, da bi to vrstno označevanje postalo obvezno za evropske izdelke. To je prav tako predmet eh, premisleka na ravni Evropske komisije. Zato vas sprašujem, gospod minister, kakšno je vaše videnje glede te vizije od kmetije do mize in ali lahko poveste tudi kaj v zvezi z tem vprašanjem krepitve področja označevanja živil in novega orodja Nutri-Score. Hvala. Um, Hvala za besedo. Hvala, da ste prišli, minister, za to izmenjavo mnen. Evo, tukaj sem. Zelo mi je zanimivo, da ste izpostavili um, boj proti raku in napredovanje na tem področju. Eh, všeč mi je, da je kolegica iz eh, stranke SND izpostavila pomen preventive še bolj kot zdravljenja. Preventiva je v bistvu cenejša in tudi eh, zmanjšuje se izredni pritisk na bolnike in njihove družine. Zato me zanima, kako vi vidite ulogo, vašo vlogo v boju za netoksično okolje. Eh, to je eh, bil eh, cilj sedmega akcijskega programa, ki še vedno ni dosežen. Netoksično okolje se obravnava večinoma kot okoljevarstveno vprašanje, pa po moje bi ga morali obravnavati tudi kot zdravstveno vprašanje. Eh, in še zanimajo me endokrini motilci, ki so eh, sestavine, ki oponašajo hormone v človekovem telesu in eh, vplivajo na najrazličnejše organe, vodijo v rak, motijo delovanje retroproduktivnih organov in tako dalje. Evropska unija še ni razvila posebne strategije za Eh, hormonske motilce. Zelo uh, različni pristopi obstajajo v državah, uh, eh, naprimer uh, v uh, motilci v uh, biocidih se drugače obravnavajo kot hormonski motilci v pesticidih in tako dalje. To uh, kaže na potrebo po horizontalnem pristopu. Uh, In motilci so prisotni, naprimer, na tleh, eh, po katerih se plazijo otroci in mogoče unašajo v usta prst in vse to eh, lahko ima zelo hude posledice. Zato me zanima, ali boste delali na tem področju, da se postavi strategija Evropske unije čim prej. Za zelene ste sedaj uporabili vse čas na voljo, za dva govornika. Je še kdo za IKR? E Gospe Košinske ni. Bila je prijavljena, bil kdo drug. Ja, izvolite. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, zelo me veseli da lahko opravimo to izmenjavo mnenja in da vas lahko tudi glede par zadev povprašam. Imam dve natančni vprašanji za vas. Najprej, niste imeli dovolj časa, da bi nam povedali, kako vidite dejstvo, da staranje prebivalstva lahko lahko rešujemo na različne načine. In zdaj me zanima, kakšne možnosti vi vidite, kakšne nevarnosti vidite in kako lahko za te potrebe izkoristimo čas predsedovanja, kaj lahko predlagamo, kako se pogovarjati s komisijo na to temo. In kot ste opazili, gospod minister, večina govornikov sprašuje po rešitvah glede rakavih obolenj. V tem odboru smo izglasovali priporočilo za povečanja sredstev za tako imenovani onkološki svežen. Ko smo prisluhnili kandidatki za komisarko za področje zdravstva, nismo dobili dovolj odgovorov na vprašanje, kako bi konkretno okrepili ta onkološki svežen. Zdaj ste v fazi oblikovanja večnega finančnega okvira in zanima me, ali imate glede tega kakšne ideje. Hvala. E, za Gue, zadnji govornik za prvi krok vprašanja. Ja, ja, hyvä ministeri. Uh, Spoštovani minister, želim vam veliko uspeha med vašim prvim predsedovanjem. Prihajam iz Finske, ki je prej predsedovala in zato sem še posebej od blizu lahko spremljala dejavnosti predsedovanja. Vem, da to ni enostavno delo in zato vam želim res vse dobro. Zanima pa me, kako se bo uh, Hrvaška lotila bolezni, ki nastajajo zaradi onesnaženosti zraka, kako boste omejevali uporabo pesticidov in drugih onesnažel v zraku. In zanima me tudi vaše mnenje o hormonskih motilcih. Moj kolega je, kolegica je tudi to spraševala. E, ti motilci e, plivajo na zdravje ljudi in to na več generacij. Označevanje hrane pa je pri tem tudi zelo pomembno urodje. Kako boste dobre prakse na tem področju spodbujali in kako boste zagotovili, da e, prehranska Eh, prehrambeni izdelki ne vključujejo, ne vsebujejo elementov, ki so eh, nevarni za zdravje. Ravno tako me zanima vaše mnenje, kako uh, vidite uh, podporo uh, veganski in vegetarijanski nač vegetarijanskemu načinu prehrane. Vidim, da uh, In proizvajalci mesa delajo vse, kar lahko, da bi to vrstno prehrano preprečili. Kako uh, vi to vidite in kaj tukaj nameravate? To je pomembno urodje na našem področju. Hvala lepa. Deset minut imate eh, na voljo, da odgovorite na prvi krok vprašanj. Gospod minister. Torej, eh, spoštovani eh, poslanke in poslanci, hvala za vsa vprašanja. Iz njih se razume, da imamo manj ali več eh, enak pogled na to problematiko in da nas enako zaskrbljuje, skrbi. Po drugi strani pa imamo isto videnje, kako rešiti problem. Ne smemo si zatiškati oči, pred uh, problemi, ki nas eh, pestijo, na faktorje, ki vplivajo na človeško zdravje in zaradi česar na leto umre milijon ljudi. Ne mislim, da bomo v času hrvaškega predsedovanja rešili vse te probleme. Bom pa naredil vse, kar je v moji moči, da spodbudim razpravo, tako kot ste vi danes to naredili, tako da ne zapiramo oči pred ničemer, da o vsem eh, govorimo na strokoven in znanstven način, da ne eh, podležemo pritiskom katerekoli industrije, ki eh, je lahko polna negativnih elementov in na ta način lahko vsi skupaj naredimo. Mm, korak naprej, da bi otrokom v Evropi zagotovili bolj zdravo prihodnost. Glede transplantacije in eh, kot smo slišali, nekatere države eh, zelo dobro sodelujejo z Nemčijo pri izmenjavi eh, organov. Rekl bi, da moramo eurotransplant ali kakorkoli bomo to mrežo pojmenovali, si zasluži širitev, da se vključijo van vse države članice kjer lahko res eh, rešimo vsako leto na tisoče življenj. Eh, na vseh eh, ravneh, v strokovnih in političnih krogih bom jasno se zauzemal, da se vsi vključimo v to mrežo pod jasnimi pravili, zato da se tudi spodbudi donatorstvo. Ker sem kar se tiče uh, dostopnosti zdravil za rak, je velik izziv. To je velik izziv za cel svet. Prihodnost um, zdravljenja raka je genska terapija in imunoterapija, ki pa v sebi skriva um, neverjetne dobičke za farmacevtsko industrijo. Če se bo vsaka država sama borila za čim nižje cene zdravil, bo to zelo težko. Vse dejavnosti um, Hrvaške v tem smislu uh, bodo šle v smer, da uh, poskusi se eh, Evropska unija kot skupnost eh, postaviti za pogajalsko mizo z farmacevti in se izpogajati za čim nižje cene. Ampak eh, kot naj še enkrat poudarim, eh, dobički farmacevske industrije bodo na tem področju šli v milijarde in le skupaj se lahko temu postavimo po robu ter ne pozabimo istočasno na visoke standarde. V naslednjih desetih letih bo prišlo do res velikih premikov. Vendar ne glede na to, kako dolgo govorimo o, raz, o zdravljenju in težavah, je glavna skrivnost ravno v prevenciji oziroma preprečevanju. Vse to, čemu smo izpostavljeni, res eh, pridonese nastanku raznih bolezni. Gre seveda za način življenja, Gre za to, da moramo minimizirati toksične eh, faktorje v okolju in v hrani. Če bi nam to uspelo, bomo se rešili bolezni in v bistvu rešili na milijone življenj. V tem smislu mislim, da moramo odpreti razpravo, dialog in se držati nekih eh, skupnih določb in to velja za vse države članice. Eh, seveda, vsaka država mora imeti neke vrste toksikološke centre, ki bodo hitro eh, in natančno ugotovili, kaj je vse v proizvodih, česar ne bi smelo biti v njih. V tem smislu tudi eh, deklaracije na izdelkih morajo biti jasni in tako, da kupec tudi če se odloči za nižjo ceno, se mora zavedati, da je pri tem kupil tudi določeno količino strupa, če tako rečem. Eh, kot minister za zdravstvo ne morem veliko narediti za okolje še v svoje državi, ne, eh, kaj šele na evropski rane, ampak na osnovi pobude iz Evropskega parlamenta lahko lahko uh, pokažemo večjo skrb za okolje, zato da bi uh, našo zemljo čim manj zastrupljali in da bi za nami ostalo čim manj nepopravljivih posledic. Ne mislim samo podnebno, ampak tudi drugače. In eden od pomembnih korakov naprej je. Uh, antimikrobna terapija oziroma rezistenca. Zaradi široke uporabe antibiotikov sedaj imamo seve bakterij, ki ne da so zelo uh, dragi za uh, zdravljenje, ampak eh, dejansko uh, odnašajo življenja ljudi s tako imenovano prazno anamnezo, ki so bili včeraj še popolnoma zdravi zaradi take uh, bakterije, ki je rezistentna na antibiotike. Na to bomo poskušali senzibilizirati uh, tudi druge v okviru našega predsedovanja, ne samo uh, Eh, iz Hrvaške, povezali se bomo s kolegi iz Nemčije da, in povabili druge, ustrajali bomo pri skupnih načelih in poskušali bomo eh, vse to kontrolirati in nadzorovati. Poskušal bom sedaj malo pohiteti, veliko odgovorov eh, vam še dolgujem. Glede eh, toksinov, pesticidov, okolju, eh, Vse ste to zelo prav izpostavili, to uničuje naše eh, endokrine sisteme, začenši z hipofizo, ne samo zaradi stresov, ampak tudi kemičnih eh, faktorjev, eh, žarčenja, hipofiza potem vpliva na druge žleze z notranjim izločanjem in to. Um, ruši ravnovesje v človekovem organizmu, kar rezultira z, v imunosupresijo, ki v, ima za posledico maligne bolezni. Pred eh, desetimi leti sem uh, kot gastroenterolog uh, bral, da je uh, rak vranice nekaj, kar se dobi pri 70 ali 80 letih, danes so bolniki bistveno mlajši. Eh, na ta način eh, z propadom eno kri, en, hormonskega in eh, imunskega sistema post, smo še bolj izpostavljeni tistim vplivom iz okolja, ki jih vdihujemo. Ker pa se tiče staranja, kaj lahko naredimo, kratkoročno nič, lahko bi pa na deklaratorni javni prenesli priporočila in sporočila vsem državam Evropske unije, tako da se pri populaciji spremenijo navade. Tudi naši otroci so vedno debelejši, še zlasti starejši imajo ogromno degenerativnih bolezni, ki bi se jih lahko izognili eh, z več telesnega gibanja in z izogibanjem določenim Eh, prehranskim izdelkom. Tukaj se dotikam kardiologije, celebrovaskularnih bolezni in tako dalje. Vse to se lahko prevenira, kot ste že sami rekli, če bi imeli neko eh, širšo kampanjo za preprečevanje. Ja, strinjam se z vami, da bi na vseh uh, označbah na prehranskih izdelkih eh, morali navesti ne le potencijalne toksine, ampak tudi kalorične vrednosti. In to zelo izpostavljeno tako, da bi lahko potencijalni eh, kupec vedel, kakšno tveganje prevzema z nakupom tega prehranskega izdelka. Kar se tiče vegetarijanske eh, diete, moje prepričanje je, da moramo eh, za ugotavljati in zagovarjati zdravo prehrano. Vegetarijanska prehrana gotovo ima veliko zdravih elementov in gotovo jo lahko podpiramo. Sama po sebi pa ni nujno, da je vegetarijanska prehrana popolnoma zdrava brez pesticidov in drugih elementov tveganja. Najlepše hvala. Merci, Monsieur le Ministre. Euh, peut-être je vais vous demander de préciser une, une réponse. Hvala, gospod minister. Lahko samo še natančno odgovorite glede enega vprašanja, glede strategije Farm to Fork. To je pomembna strategija, ki jo je izpostavila komisija v okviru novega celenega dogovora. Skratka, vse ostalo, kar ste omenili, glede endokrinih motilcev, pesticidov, glede označevanja živil in tako naprej. Eh, vse to je treba videti nekako kot sestavni del te strategije in kaj vi kot minister za zdravje vprašanje, Eh, kot predsedujoči svetu za zdravje vidite kot možno pobudo, kajti ta strategija je nekaj, kar bo treba predstaviti še pod vašim predsedovanjem. Torej, konkretno vprašanje glede vašega vpliva tu kot eh, ministra za zdravje, za razliko od ministra za kmetijstvo ali okolje. Torej, to je vprašanje, ki nekako je horizontalno vprašanje, ki se navezuje na vsa ostala vprašanja, ki smo jih slišali. Gospodine predsjedavajući, hvala vama što ste naglasili sa svojim upitom važnost toga projekta. Hvala, hvala kad ste ispostavili pomen tega projekta. Mislim da bi vsi skupaj morali to podpreti. In eh, ta strategija s polja na mizo eh, je vsekakor pozitivna. In Republika eh, Hrvaška bo vsekakor spodbujati horizontalno delovanje na tem področju. Ne le, da govorimo o kmetijstvu, tu ampak še posebej glede zdravja, kaj ti eh, zdravje, eh, bolezni, življenja so cena, ki jo plačujemo za to. Tako da vsekakor bomo spodbojili delovne skupine, da to razvijo skupaj eh, in da vsi skupaj izpostavljamo pomen tega projekta, kaj ti če ga že poskušamo implementirati v vseh državah članicah EU, sem prepričan, da bomo na ta način naredili zelo pomemben zdravstveni korak naprej. Hvala. Sedaj pa drugi krok vprašanj. Začeli bomo pri ILS, e Cindy Francen. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod minister, da ste danes tukaj. V prihajajočih letih bomo sodelovali na področju boja proti raku in imam eh, kar nekaj pomislekov v zvezi z to pomembno temo. Najprej. Vi ste, da obstaja problem toksičnih kemikalij na tem področju. Z ničnim onesnaževanjem ne bomo zaščitili samo naše okolje, ampak tudi naše zdravje. Zanima me, kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da bi podprli kampanjo ničnega osneževanja v boju proti raku. Drugič, pomembno bi bilo vključiti v to vse skupine bolnikov. Mlajši in starejši pogosto spad, spadajo v področje zdravljanja otrok ali pa na področje geriatrične oskrbe. Eh, ali se vam zdi, da tukaj obstaja potreba potem, da bi se bolj posvetili posebnim bolnikom za posebnimi potrebami. In pa še sekundarno preprečevanje, ehm, namreč rehabilitacija pogosto manjka pri zdravljanju zaradi raka. Ali boste spodbujali to vrstno zdravljanje? Hvala. Hvala v imenu SD, gospod Volken gospod predsedujoči, gospod minister. Na področju zdravstva bi lahko govorili o številnih stvarih. Mene zelo zanima, kako se bomo lotili vprašanja pomankanja zdravil v Evropi. Bi pa želel spregovoriti o temi, ki nas spremlja že kar nekaj časa in sicer gre za uh, eh, HTA, za oceno tehnologije. To bi naj prispevalo k odpravljanju razdrobljenosti nacionalnih sistemov ocenevanja. Predvsem majhnim in srednjim velikim podjetjem mm, bi naj omogočili, da hitreje pridejo do zdravil. Komisija je pred dvema letoma predložila predlog v zvezi s tem, Parlament je delo končal 14. februarja leta 2019, ampak v svetu se nič ne premakne. Še vedno je tam blokada. Ali nameravate med vašim predsedovanjem pomagati pri preboju tega dosjeja? dejansko potrebujemo ta enoten sistem ocenjevanja, zato da bi vsem ljudem v Evropi olajšali dostop do zdravil. Dobro bi bilo, če bi tukaj že imeli v mislih kakšno konkretno rešitev. Hvala lepa in veliko uspeha vam zaželim. Ste že peto predsedstvo, ki skuša zaključiti ta dosje. Hvala v imenu Renew Jan Hujtema. Hvala. Gospod minister, gospod predsedujoči. Gospod minister, hvala, da ste tukaj. Naj se navežem na to, kar je povedal prejšnji govornik. Vprašanje dostopnosti zdravil je vedno večji problem, celo na nizozemskem. Leta 2004 je prišlo do pomankanja stotih zdravil. Včasih eh, je bil ta seznam nekoliko krajši, včasih daljši. Leta 2019 se je to eh, podvojilo oziroma osemkratno število zdravil, ki manjkajo, smo imeli v tem letu. Več kot 800 jih je bilo. In tudi z ukrepi iz leta 2017 nismo tega problema odpravili. Naš minister za zdravje je predlagal, da bi imeli zalogo vseh zdravil za pet mesecev. Mislim, da bi se morali tega problema lotiti na evropski ravni. Strokovnjaki opozarjajo, da bi se ta problem lahko še zaostril zaradi brexita in da moramo ukrepati že sedaj. Eden izmed predlogov strokovnjakov je ta, da bi vire, ki jih potrebujemo za proizvodno zdravil, spet spravili na evropski kontinent, tako da ne bomo odvisni od virov in učinkovin iz tretjih držav. Kakšni bodo vaši ukrepi tukaj? Kaj boste naredili med vašim predsedovanjem? Thank you. So we don't have a speaker for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 Gospod minister, hvala lepa, da ste danes z nami. Tudi jaz se bom navezala na to, kar so povedali prejšnji govorniki. Ko je bila pri nas nova komisarka za zdravje, je obljubila, da ne bo dovolila, da bi uredba HTR eh, bila pospravljena v nekakšen eh, predal. No, ampak jaz nisem našel tega dokumenta med uh, vašimi prednostnimi nalogi, nalogami. Zato me zanima, kako bi naj dokončali ta dosje, če to ni bilo uvrčeno med vaše prioritete. Zanima me, kakšni bodo vaši naslednji ukrepi, ko gre za ta dokument. Ali mm, obstajajo kakšni pogovori med svetom in komisarko v zvezi s tem dokumentom? ali res ne načrtujete kakšnega splošnega pristopa v svetu, zato da bi se to premaknilo. Bojim se, da je to nekaj, kar se tiče držav članic, no tukaj lahko imamo dolge razprave o suverenosti in tako naprej, ampak predvsem gre tukaj za dostop do zdravil. Trenutno tukaj nimamo enotnega pristopa. To pomeni, da morajo posamezni bolniki iz posameznih držav trpeti zamudo pri dostopu do novih zdravil. To ni spremljivo in v svetu bi morali zaradi tega ukrepati. Mi v parlamentu in komisarka smo vam pripravljeni pomagati, tako da prosim, da specifično odgovorite na to, kako boste se lotili tega problema. For EPP, madam... V imenu ELS, gospa Glavak. Thank you, Mr. Chairman. Uh, čitav niz je različitih pitanja. Cela vrsta različnih vprašanj je bila tu postavljena, ker prihajam iz države, ki trenutno predseduje svetu EU. Uh, vem, da ne moremo vseh teh vprašanj rešiti v šestih mesecih, no to, kar pa lahko, je zajete tudi v prioritetah hrvaškega predsedovanja. Še enkrat naj poudarim, Eh, da kot kolegi že veste, smo v treh prvih tednih letošnjega leta v treh centrih eh, na Hrvaškem bilo upravljeno rekordno število transplantacij. To je eh, odlično za Hrvaško. Španska kot vodilna v svetu po številu darovanih in presajenih organov je torej tudi evropska država. Mi imamo jasno učinkovit in pa tudi transparenten nacionalni transplantacijski program. Tu imamo največje izzive na področju transplantacijske medicine. Eh, tu je tudi problem, globalen problem pomankanja organov. Glede na uspešnost modela eh, darovanja in eh, presajanja organov, ki temelji na najvišjih standardih, pacijenti v moji državi imajo zagotovljeno dostopnost presaditve organov v rekordnem času. Hrvaška beleži eno najvišjih stopenj darovanih organov v svetu, 30 in več. V naslednjih mesecih bomo začeli tudi s programom transplantacije pljuč. Gospod minister, jasno je, zakaj se je Hrvaško predsedstvo odločilo, da bo to temo postavilo na prvo mesto kot eno ključnih prioritet na področju zdravstva. Mene pa zanima, ali nameravate upoštevati tudi nedavno objavljeno oceno komisije o zakonodaji na področju krvi, tkiv in celic in kako nameravate dotakniti se. Dotakniti se te tematike. Če zaključim s tem, kar vemo vsi, kar poznamo vsi, zdrav človek je v bistvu najbogatejši človek in uh, čeprav se tega pogosto niti ne zavedajo in zavedajmo se vsaj mi tega, kaj želimo doseči na tem področju in podprimo Hrvaško tekom eh, njenega predsedovanja. Hvala. Thank you for SND. Hvala, gospa Moveti, v imenu SND. Sì, grazie Presidente, grazie Ministro per la sua relazione. Hvala, eh, hvala gospod minister tudi za to, kar ste dejali. Kot je eh, zapisano v Mm, osnovni nalogi, kot jo je opisala komisarka Kriakides, eh, naj bi zagotovili dostop do eh, zdravil po dostopni eh, ceni. Sektor generikov je tisti, na katerega odpade 70 odstotkov predpisanih zdravil v Evropi mm, na ključnih področjih zdravljenja in reševanja življenja kako namerava hrvaško predsedstvo zagotoviti eh, trajnosten in pravičen dostop do zdravil za evropske bolnike in ali se vam zdi, da bi bilo koristno v tem smislu vzpostaviti eh, tudi delovno omizje institucij, eh, regulatornih organov, plačnikov in vse ostalih deležnikov. Zelo me tudi veselim, zelo cenim to, kar ste dejali glede boja proti raku, glede strategije za to področje predsednica von der Leyen napoveduje evropski načrt za boj proti raku. In pomembno je, da se lotimo te strategije in te tematike, kot so že podarili kolegi pred menoj, na holističen način, da se osredotočimo tako na dostop eh, do zdravljenja, kot tudi na preventivo. In naj dodam tudi, da je potrebno spodbujati znanstveni razvoju znanstvene raziskave, ki jih je potrebno izvajati v vseh evropskih državah in to je temeljnega pomena. Tako, kaj torej namerava Hrvaško predsedstvo storiti na teh področjih in še na zadnje, veliko vprašanje je že bilo glede tako imenovanega nutriskor označevanja. Znanstveni temelj tega pristopa je ključnega pomena. Evropejce moramo obveščati, ne pa da se jih eh, sili v neke odločitve. Vse mora temeljiti na znanstvenih eh, dognanjih. Hvala lepa. Hvala. Suzana Solis v imenu Renew. Hvala lepa, gospod minister, lepo pozdravljeni v našem odboru. Mm, prenos eh, in donatorstvo organov je ena izmed najpomembnejših tem vašega predsedstva. Španija je tukaj vodilna in na to smo ponosni. In pravzaprav bi morali donatorstvo okrepiti v vseh državah članicah. Omeniti bi želela zdravstveni problem, ki je vedno bolj prisoten v Evropi. Gre za prekomerno debelost. To je problem, ki je zelo hud, zlasti, ko gre za otroke. Eh, poleg promocije zdravega načina življenja bi lahko bil primeren ukrep tudi to, da bi potrošnikom ponudili več informacij o prehrani, ki jo uživajo. V tem smislu bi želela izpostaviti strategijo Farm to Fork od eh, kmetije do vilice. Mislim, da bi potrebovali tudi vse evropski sistem za označevanje prehrane potrošnikom je treba na transparenten, na, na transparenten način uh, ponuditi vse informacije, tako da bodo lahko sprejemali informirane odločitve. Tukaj se mi zdi zakonodaja o označevanju izredno pomembna. In pa še uh, uredba HTA, gre za vrednotenje zdravstvenih tehnologij. Tukaj smo želeli izboljšati dostop do zdravstvenih tehnologij, prav tako pa smo želeli učinkovitejšo uporabo virov. Zanima me, na kakšni stopni so tukaj pogajanja, ali boste uspeli deblokirati ta dosje v svetu. Hvala. E um, v imenu LS, gospa Novak. Spoštovani gospod minister, lepo vas pozdravljam, zahvaljujem se za vašo predstavitev in vam in Hrvaški želim tudi uspešno predsedovanje Evropski uniji. Govorili ste o darovanju organov, da je Hrvaška pri tem uspešna, tudi Slovenija uspešno opravlja transplantacije. <laughs> Slovenija uspešno opravlja transplantacije organov, žal pa imamo premalo darovalcev. Darovati organe je seveda humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo... No, no translation. Translation. Deutsch was. <laughs> mislim se da ste ne. Ja. ja. Lahko, lahko govorite. Should we begin again? It was a technical problem. If you could start again, even shortly. Okay? yeah. <laughs> Ja. Želim vam uspešno predsedovanje, gospod minister. Govorili ste o darovanju organov. Tudi Slovenija je uspešna pri transplantaciji organov srca, eh, jeter, ledvic, vendar imamo premalo darovalcev. Ljudje namreč dvomijo, ali so protokoli dovolj kontrolirani ali ne prihaja do zlorab. Ali obstajajo kakšne evropske smernice za to oziroma kako prepričati ljudje, ljudi, da bi zaupali in bi darovali svoje organe, ne da bi pri tem prihajalo do zlorab in trgovanja. In drugo vprašanje, omenili ste tudi staranje prebivalstva, s tem so povezani tudi veliki stroški. Ehm, pri nas že dolgo časa govorimo o zakonu o dolgotrajni oskrbi, vendar država pač eh, vedno podaljšuje to rok, ker je to zelo drago. Eh, povečujejo se pa pritiski na evtanazijo. V nekaterih državah članicah je že uzakonjena evtanazija, vendar spet obstajajo dvomi, da prihaja do zlorab. Sama osebno sem proti evtanaziji, ker mislim, da človek ne sme posegati v življenje nekoga drugega, Eh, ali obstajajo kakšni kontrolni mehanizmi tudi za tiste države članice, kjer je evtanazija že uzakonjena? Ali, ali bo v tej smeri šla tudi kakšna evropska razprava? Hvala za odgovor. Okay, and the last question uh, for today will be from Gunter Zidel. Gunter Zidel je naslednji. Ja, eh, minister. Gospod minister, zanima me oblikovanje cen pri proizvajalcih zdravil. V nekaterih državah še vedno nisto, ni zajamčen dostop do osnovnih eh, zdravil. Prav tako so omejene možnosti zdravljenja. Ni inovativnih eh, terapij, zato to privede do dvorazredne družbe bolnikov. Eni si lahko privoščijo dostop do tovrstnih terapij, drugi pa ne, ali pa še le po, dolgem, eh, po dolgi čakalni dobi. Zato me zanima, kakšne konkretne ukrepe boste sprejeli, zato da boste zagotovili vsem bolnikom dostop do zdravil in da bo zdravstveno in socialno zavarovanje dostopno za vse. Poštovane zastupnice i zastupnici, još jednom hvala na vašim upitima. Ja ću pokušati napraviti sa... Ja, hvala lepa za vse to vprašanje. Bom poskušal na nek način podati povzetek in odgovoriti na čim več vprašanj, ki ste jih eh, tu zastavili. Seveda ni enostavnega odgovora. Če bi odgovor bil enostaven, bi ga seveda že uresničili, bi zadeve bile rešene. Še posebej, kadar govorimo o dosjeju HTA, se pravi o dostopnosti zdravil. Mislim, da o tem moramo govoriti, kar se da odkrito. Po eni strani imamo seveda velik vpliv farmacevtske industrije in velik drugeri, ki tu seveda kjerkoli le lahko ustvarjajo čim večji dobiček. Po drugi strani pa se vsi malce umikamo nekako v, v svoj kotiček, eh, ki se mu reče država, v kateri živimo in tam skušamo Eh, kar se da nič od stroške. No, zdaj skušamo z manjšimi skupinami začeti z skupinskimi pogajanji, eh, da bi dobili čim nižjo ceno, ampak to ni ponudilo pametnega rezultata. Zdaj bomo poskušali mm, tudi za okroglimi mizami na strokovnih eh, ravneh, pa tudi na najvišjih političnih ravneh poskušati to zadevo rešiti. Če smo v EU uspeli najti konsens za številne druge rešitve, potem ne vidimo nobenega razloga, zakaj ne bi eh, da konec koncev odkrito spregovorili tudi o tem, da se vsi eh, skupaj lotimo dostopa do novih tehnologij, do zdravil, da ta lahko dobimo po kar se da nizki ceni. V tem smislu bomo v času našega predsedovanja poskušali z ustreznimi pobudami ta postopek eh, sprožiti, da ne bomo zgolj v manjših skupinah po par držav skupaj reševali te problematike, ampak morda vsi skupaj. Kar zadeva inovativna zdravila, dejal sem že v preteklosti, da je to področje, ki bo nedvomno veliki ziv v letih, ki so pred nami. In vprašanje je, kako čim prej zagotoviti napredek ob spoštovanju znanstvenih in strokovnih standardov. Vsi, ki delamo v medicini, vemo, da pogosto farmacevtska industrija neko novo zdravilo plasira na trg, začne s promocijo, eh, prav tako o zavesti o tem novem zdravilu združenja bolnikov, potem pa se eh, začne s porabo teh eh, zdravil in čez par let je vse tiho in nihče ne ve, koliko milijard je šlo. Poleg političnih in eh, finančnih uprav v EU, mislim, da moramo kolikor se le da ozavestiti tudi strokovno raven, da nam se ne bodo dogajale take zadeve. Če bi danes eh, vprašali kakega zdravnika iz vaše države, bi verjetno slišali, da so številna zdravila pred letom, pred sedmimi leti ali pa kakorkoli nekako sforsirali, da so prišli na trg čez noč, potem eh, pa, ko bi je vprašanje odgovornosti, pa so stvari drugačne. Tako da mislim, da moramo prisluhniti glasu stroke, glasu znanosti in predvsem glasu pozitivnih izkušenj z določenimi zdravili, ne pa da zgolj poslušamo želje bolnikov in eh, članov družin eh, za pomoč. Po drugi strani pa so to tudi želje farmacevtske industrije, da bi ustvarjali dobiček. Mislim, da moramo tu, kolikor se le da, odpirati polje dialoga. To ne bo enostavno, kajti po eni strani je tu potreba in želja bolnikov, po drugi strani pa je to to tudi perspektiva tistih, ki se borijo za svoj dobiček. Za čas predsedovanja, pa tudi kasneje, bom vsekakor poskušal organizirati čim več srečanj na to temo, se pravi, kako čim bolje znanstveno in strokovno nadzirati nova zdravila, ker je to pomembno za prihodnost človeštva in medicine. Po drugi strani pa, da imamo tudi zelo jasne kriterije in po tretji strani je pomembno tudi to, da ko je učinkovanje nekega zdravila dokazana, mora to biti dostopno vsem državljanom. Vprašanje je seveda, kdo bo to plačal, kajti nekatera zdravila so izredno, izredno draga. Eh, za določena zdravila je letna terapija več milijonov na bolnika, tako da pogosto imamo eh, deklaratorno, humano, etično eh, stališče, da je treba zdati zdravila na voljo vsem, po drugi strani pa je tu vprašanje možnosti plačevanja. Mi iz revnejših držav se Eh, teže lotevamo te problematike kot pa bogatejše države, ko gre za zagotavljanje teh sredstev. In tudi tu mislim, da moramo biti kar se da pošteno, kar se da korektno, kar se da odkrito govoriti, ne le zgolj populistično. Vedno pa moramo v osnovi spoštovati dokazano, dokazano učinkovanje te zdravil in po drugi strani moramo tudi v EU zagotoviti dostopnost zdravil čim prej po čim nižji ceni. Nekdo je zelo dobro izpostavil vprašanje bolnikov z redkimi bolezni, ki jih eh, tudi uspešno ozdravimo, potem pa na njih eh, v narekovajih pozabimo. Pomembno pa je, da se jih vključuje v sisteme, da se jih eh, spremlja še naprej, da ne pride do ponovitve bolezni ali da ne prihaja do dvojne obolevnosti, kajti čez 3-5 let pride potem neka druga zelo obolevnost nepoznana bolezen. In mislim, da imamo premalo podatkov tudi o njihovem psihoemotivnem, psihoemotivnem stanju. Vsakdo, ki se je soočal kdaj s takšno diagnozo, ki seboj prinaša zelo visoko možnost smrtnega izida, doživlja tudi pomembne spremembe, kar zadeva psihološke in emotivne posledice. In mislim, da moramo tudi o tem bistveno več eh, govoriti in se bolje organizirati v Evropski uniji. Dotaknili smo se še ene teme. Ko smo govorili o transplantaciji, se mi je dozdevalo, da smo govorili le o transplantaciji eh, celih organov. Ampak sodobna medicina eh, veliko dela tudi na področju tkiv in celic. In tudi tu se bo dogajalo in se že dogaja veliko, tu se dogajajo velike spremembe, tu eh, prihaja do velikih preskokov. Še posebej pri otrocih prihaja pri transplantaciji kostnega mozga oziroma tkiv eh, do velikega napredka. Ampak tu je treba mm, skrbeti, da to ne bo prihajalo do zlorab. Eh, treba verjeti tudi, kakšni so resursi koliko je teh eh, celic, koliko je teh eh, tkiv, ki se lahko uporabi za transplantacijo oziroma implantacijo, če govorimo o vezivnih tkivih ali drugih tkivih, da ne odpiram zdaj strokovnih medicinskih tem. E, torej, s tem se torej pomaga bolnikom in v okviru projekta transplantacije bomo govorili tudi o vprašanju tkiv in celic. Nekdo je tu pravilno izpostavil tudi vprašanje raziskav. Dober del raziskav je v rokah farmacevtske industrije. Eh, kajti dobro znano je, da se vsak evro vložen v raziskave vrne s šestkratnikom. Tako da tudi o tem bo potrebno spregovoriti. Hvala torej za to vprašanje o raziskavah. Mislim, da moramo poskušati ozavestiti ljudi o tem, da je potrebno več sredstev iz evropskih sredstev dati na voljo za raziskave, kajti raziskave. Eh, prihaja, prinašajo večkratnike v smislu koristi in mislim, da moramo na dolgi rok tudi na okrogih mizah in na, na upravah razpravljati o tem, kako ozavestiti o tem tudi o drugih resorih, ki odločajo o denarju. Mi v zdravstvu ne odločamo o, zdravstvu, o denarju, premalo vsaj, in treba bo torej ozavestiti ostale, da morajo več ulagati tudi v raziskave in razvoj, kar je vsekakor nekaj zelo pozitivnega. Postavili ste, kolegice iz Slovenije, tudi vprašanje o tem, kako priti do večjega števila donatorjev. Enostavnega odgovora ni. Lahko vam dam eh, moje izkušnje glede darovalcev. Ko smo pred kakimi 20 leti začeli s tem, je bilo tako mi, ki smo v sistemu in ki poznamo, koliko je eh, smrtno obolelih eh, oseb, smo skušali sestaviti ekipe anesteziologa, neposrednega zdravnika, ki eh, zdravi bolnika, ki umira, psihologa, ki je obravnaval družinske člane. In na ta način smo imeli po drugi strani tudi medijsko podporo. Skratka, organizirali smo okrogle mize z novinarji, ki smo jih eh, poskušali pridobiti na našo stran, da bi na pozitiven način spregovorili o tem pred širšo javnostjo. In mislim, da ko bomo obravnavali to tematiko, bomo vsekakor predstavili vse naše izkušnje, kakšne korake smo mi obrali in ki bi jih morda lahko obrali tudi v drugih državah, kjer je morda odziv nekoliko slabši, kar zadeva darovanje organov. Tako da, če se uloži dovolj truda, mislim, da se lahko doseže napredek. Mi smo v petih letih potrojili eh, rezultate, ko smo začeli torej, s tem eh, pristopom. Glede eutanazije, kar je tudi bilo tu izpostavljeno. Eutanazija je nekaj, kar se obravnava izključno medicinsko, ampak eh, pogosto je medicinska resnično nemočna. Po vseh znanstvenih, strokovnih, kliničnih parametrih eh, včasih vemo, da nekemu bolniku medicina ne more pomagati. Zdaj, jemati v svoje roke, kdo bo kdaj prenehal živeti ali ne, to pa je nekaj, kar resnično zahteva poglobljene pogovore, še posebej iz vidika more biti zlorab. Nekatere države imajo to že uzakonjeno, seveda imajo tudi ustrezno regulativo in v tem smislu imamo pozitivne izkušnje glede tega področja in tam je tudi uporaba eh, te možnosti minimalna. Sam osebno sem proti eutanaziji, ker ti menim, da oseba eh, nekče nima pravice drugemu jemati življenje, ampak v vsakem primeru moramo sprožiti dialog, tako kot v vsaki drugi stvari. In eh, tu mislim, da sigurno ne bomo dosegli konsenza. Mislim, da bo to vedno tema, ki bo delila. Ali gre za podaljševanje trpljenja na smrt bolanega človeka, ki, za katerega ni zdravila, ali pa eh, je to eh, vem, jemanje življenja. To bo vedno težko opredeliti se. Tudi tam, kjer eutanazija je zakonsko predpisana oziroma dovoljena, mislim, da je tudi potrebno poskrbeti, da le ne bo prihajalo do morebitnih zlorab. No in na zadnje, in s tem bi tudi zaključil, kar se tiče inovativnih eh, zdravil in eh, novega pristopa, vsekakor bomo za časa predsedovanja Hrvaške poskušali mobilizirati EU kot celoto. EU kot eh, celoto, da bi na ta način dosegli konsens, kako narediti korak naprej skupaj. Ne posamezne države, ampak vsi skupaj, da čim prej in čim ceneje pridimo do novih zdravil. Hvala. Hvala, gospod minister. Jasno ste predstavili vaše prednostne naloge, slišali ste tudi številna konkretna vprašanja strani poslancev. Upam, da bo vaše predsedstvo dobro napredovalo pri ključnih temah, ki ste jih eh, danes na kratko omenili. Torej, hvala lepa in veliko sreče in uspeha pri predsedovanju vam želimo. So we are going, we are five minutes ahead. Tako. Nekoliko smo zgodni, ampak ta čas bomo izkoristili za razpravo o RDI. Nadaljujemo za sejo odbora za okolje. Sprejemamo dnevni red nekaj eh, sporočil predsedujočega. Poleg običajnih obvestil o tolmačenju, recimo to je na voljo v 21 eh, jezikih, na voljo so vam tudi dokumenti v elektronski obliki. Um, potem prišlo bo do zagonskega sestanka delovne skupine za zdravje jutri ob 12.30 eh, minut. Uh, predsedovali bosta sopredsedujoči in nekaj strokovnjakov bo na tem sestanku predstavilo dve nedavni študiji. In sicer gre za koristi ukrepov Evropske unije v zdravstveni politiki in pa trenutno stanje in prihajajoči izzivi politike javnega zdravstva v Evropski uniji. No, eh, v mislih pa moramo imeti tudi 4. februar, ko bo Ursula von der Leyen v parlamentu skupaj z pristojnim komisarjem zagnala javno posvetovanje z deležniki o prihodnem načrtu na področju boja proti raku. Tako da prosim, da ste prisotni 21. januarja jutri in pa 4. februarja na teh dveh dogodkih. No, imamo tudi nekaj novih kolegov v sekretarjatu odbora Envi. Torej, pozdravljam Magdo Gozovski, ki je nova asistentka našem, v našem odboru in pozdravljam tudi Angeliko Bruls, ki je tudi tukaj v dvorani. To sta dve nove kolegici, ki sta vam na voljo za pomoč. <laughs> Uh, ja, to je lepa dobrodošljica. Torej, hvala. Uh, Naslednja točka, poročilo o trenutnih trialogih. Tukaj nas čaka tudi glasovanje o tako imenovani taksonomiji. Gre za vzpostavitev okvira za omogočanje trajnostnih naložb. Tukaj smo končno dosegli dogovor 16. decembra. Um, končni dokument je v glavnem usklajen za stališče parlamenta. Glasovali bomo skupaj z odborom Ekon. Gre namreč za besedilo v skupni pristojnosti in sicer 23. januarja v četrtek ob 9. uri zjutraj. Podarjam to točko, kajti vsi morate biti prisotni, da boste glasovali o tem besedilu, kajti tako težko je bilo doseči dogovor tukaj. Gre torej za kratko sejo Eko na in Envija. Morda bo sestanek trajal 15 minut, ampak prosim, da ste prisotni v četrtek ob 9. uri zjutraj. Drugič, glasovali bomo tudi o končnem dogovoru o kakovosti vode, ki je namenjena za uživanje. Tukaj smo razpravljali o pristopu na osnovi tvegan, eh, obravnavali smo tudi prvo državljansko pobudo o pravici do vode, prvi smo sprejeli besedilo o soočanju z onesnaževalci, kot je plastika. Ehm, dosegli smo tudi dobre rezultate glede pitne vode, o tem bomo glasovali naslednji mesec, jutri pa bomo glasovali o zadnjem. Eh, dogovoru o minimalnih zahtevah o ponovni uporabi vode. 11. decembra smo se o tem dogovorili s svetom in jutri bomo glasovali o tem dogovoru. Te tri dosije smo uspeli zaključiti še v času predsedovanja Finske. In to je dobro. Naslednja točka na dnevnem redu Gre za priporočila koordinatorju iz sestanka 9. januarja. Besedilo o tem ste dobili v elektronski obliki. Če ni pripomp, lahko prejdemo na naslednjo točko. Gre za najpomembnejši dosje danes popovdne. spet za nekaj minut prehitevamo, ampak poročevalka je tukaj, tudi pogajalska ekipa je tukaj. Tako da, Ester, če si pripravljena, lahko kar začnemo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kakor veste, gre za faktore skladnosti pri testiranju vozil na terenu faktor skladnosti ne sme presegati meje, ki je bila določena za emisije NOx 80 um, gramov. Um, je pa predvidena tudi določena zgornja meja za odstopanja, predvsem zaradi nezanesljivosti same opreme. Postavili bomo nekaj vprašanj komisiji v zvezi z standardizacijo opreme, kajti to vprašanje je tukaj pomembno. No, ampak tukaj ne gre samo za to razliko do zgornjih meja, ampak gre za zgornjo mejo glede emisij uh, dušikovih uh, oksidov. O tem bi morali razpravljati v kontekstu predlogov Euro 5 in 6. Komisija bi naj podala predlog v zvezi s tem v prvi polovici leta 2020. Tukaj je potrebno zagotoviti pravno gotovost um, ta sprememba uredbe za evro 5 in 6 je odziv na sodbo splošnega sodišča v tej zadevi. Strenjam se za komisijo, da bi morali ponovno spostaviti faktorje skladnosti, ki so že bili sprejeti v postopku komitologije leta 2016. Industrija trenutno dela na podlagi teh faktorjev. Vem, da tukaj obstaja pritožba pred sodiščem. No, uh, mi moramo razumeti, da bo tukaj na koncu potrebno so odločanje in v tem smislu moramo sprejeti odločitev, ki bo, sprej, ki bo temeljila na znanosti. Zadnji faktor skladnosti je že bil znižen iz 1,5 na 1,43 v skladu z eh, sklepi, ki so pokazali izboljšanje na področju. Mm, prenosnih sistemov za merjenje emisij. Mislim, da bi morali te mejne vrednosti spet popraviti v smeri navzdol, vsaj v skladu z podatki, ki so v tem trenutku na voljo. E, poročilo poziva komisijo naj redno preverja faktorje skladnosti zaradi vedno boljše kakovosti prenosnih sistemov za merjanje emisij in pa izboljšanje testiranj na terenu. In seveda uh, se veselim tudi pripomp poročevalcev v senci, kakor sem napovedala, pa imam dve specifični vprašanji za komisijo. Čeprav razumem, eh, bi naj eh, objava poročila, ki je bila predvidena januarja, bila preložena na februar. V skladu z mojimi informacijami se je komisija odločila, da bo dodala nekaj dodatnih informacij k analizi. In to je nekoliko mm, preveč ohlapno ozraž, o, izraženo. Ali komisija ve, kaj so te dodatne informacije in ali je februar sedaj končni datum, kaj ti vsi se zavedamo dejstva, da trenutno. GRC dela na osnovi faktorja 1,43 in pogajalska ekipa mora v zvezi s tem dobiti nekaj več eh, jasnosti. Ali pričakujete, da se bo ta številka spremenila v luči teh novih informacij ali ne? Kakšna bo tukaj časovnica, kakšni so razlogi za to, da so dodali dodatne informacije k analizi? To je torej moje prvo vprašanje za komisijo. Eh, Drugo vprašanje pa se nanaša na standardizacijo prenosne opreme za merjanje emisij. Tukaj še nismo dobili odgovora o tem, eh, kdaj eh, bodo tukaj na voljo vse potrebne informacije in kako bomo lahko zagotovili, da bodo ti prenosni sistemi eh, usklajeni za visokimi standardi ali komisija lahko pove, kaj je z mandatom, ki je bil dan cen, je treba mm, posodobiti ta mandat, kakšne informacije ima komisija v zvezi s tem. Eh, to so informacije, ki jih potrebuje naša pogajalska ekipa, zato da bi lahko nadaljevala z delom. Hvala lepa za vašo pozornost in veselim se pripomp drugih skupin. Hvala. Hvala besedo dajemo. Komisije bomo besedo dali kasneje. No, ena izmed predstavnic komisije se je pravkar prikazala. Ampak verjetno je bolje, da komisija odgovori na koncu. Sedaj pa predstavniki pogalske ekipe. Gospa Deli, hvala lepa. Hvala poročevalki te razprave ne moremo imeti brez o tem, da bi tukaj omenili škandal Dieselgate. Prav tako moramo govoriti o vzpostavitvi odbora EMES. Ta je bil tukaj jasen. Povedal je, da bi morali znižati faktorje skladnosti na ena, podobno trdi tudi poročilo DES eh, ki ga je podporil celotni parlament. Sedaj pa smo postali zelo kreativni in pozivamo in eh, imenujemo te faktore skladnosti z novimi imeni ampak dejansko bo bistvo teh faktorjev ostalo enako. Dejansko gre samo za razvodenitev kriterijev glede emisij. Um, trenutni faktori omogočajo mejne vrednosti 168 eh, gramov na km za CO2 in pa 121 gramov na km za NOx. In to je više kot pa meja, ki je bila določena pri 80 gramih. To ni v skladu eh, z našimi ambicijami in pa ni v skladu z številnimi priporočili. Um, imamo tehnologijo za to, da lahko zagotovimo uh, NOx faktorjev pod uh, eh, 1,5 oziroma manj kot 80 gramov na kilometr. 80 mg na kilometr, oprostite. Višja meja ni opravičljiva, to samo omogoča nadaljno uporabo manj učinkovitih tehnologij. Izvajanje faktorjev skladnosti, oziroma odstopanje od tega eh, predstavlja samo vrzel v naši zakonodaji in to je nevaren precedenčni primer. In eh, komisija se je sedaj odločila, da bo predložila zakonodajni predlog, s katerim bi ponovno vzpostavila prejšnji faktor sklednosti. To ni spremljivo. Faktor skladnosti ni dovolj ambiciozen, in ne zagotavlja zmanjšanja emisij NOx. X. Uh, mejo 80 mg smo sprejeli pred 12 leti in uh, sama avtomobilska industrija poroča o tem, da je temu kriteriju že bilo zagotovljeno uh, brez kakršnega koli večjega prilagajanja. Tako da ni spremljivo, da so sedaj eh, te meje za NOX 80 eh, mg za dizel še vedno više kot pa za druge avtomobile, ki so pri 6 mg za svet eh, na kilometr in da so te više v Evropi kot drugot po svetu. Treba je zagotoviti enako izhodišče za vse. Ni razloga za to, zakaj bi eni tehnologiji bilo dovoljeno, da on razžuje bolj kot druge in zakaj bi uh, dizelski motori imeli možnost uh, onesnaževati zrak uh, bolj kot drugi. Proizvajalci bi morali uporabljati najboljše možne tehnologije, ne pa da se zanašajo na odstopanja od meja, ki jim omogočajo, da so njihove emisije više. Eh, tehnologija je na voljo in zato bi vsi dizelski motori morali biti opremljeni za najnovejšo tehnologijo. Dvomim v to, ali predlog komisije dejansko lahko tukaj ponudi kakršne koli rezultate ali pa izboljšave, sicer uh, eh, pročevalka ELS-a podpira predlog komisije. Hvala, Suzana Solis, v imenu Renew. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki za predstavitev poročila. V grobem se strinjam eh, z poročevalko. Najprej moramo biti bolj ambiciozni, če želimo dejansko zmanjšati onesnaževalne emisije. Eh, tukaj je na kocki zdravje. Eh, številne smrti emisije povzročajo posredno po celotni Evropi. Naš odbor bi moral biti ambiciozen in uh, moramo izpolniti okoljske cilje, ki smo si jih zastavili v zelenem dogovoru. Zato potrebujemo eh, ambiciozen zakonodajni predlog post Euro 6, eh, ki bo omogočil, da bodo avtomobili, ki krožijo po Evropi, imeli najniže možne emisije. In to zakonodajo potrebujemo čim prej v to poročilo moramo vključiti konkretno časovnico, konkreten rok za to, da se bo komisija premaknila. Juni uh, eh, 2021 bi moral to biti. Um, Prav tako mislim, da bi morali izpostaviti nove faktore skladnosti in pa jasno ločiti odgovornosti. Po eni strani moramo določiti odgovornosti proizvalcev avtomobilov, ti nikako ne smejo presegati meje 80 mg na km, prav tako pa ne smemo stopati pri testni opremi. Eh, od januarja 2020 za vsa nova vozila velja, da je faktor skladnosti ena za avtomobile in pa nič cela tri pri merjenih emisij. Prav tako moramo letno preverjati te mejne vrednosti, pri tem je treba upoštevati tehnični napredek in to mora biti urejeno v delegiranih aktih, morate meliti na znanstvenih dokazih in tukaj bi omenila tudi uh, poročilo skupnega raziskovalnega centra, ki je pred enim mesecem uh, sporočil, da bi lahko se skupaj znišali na nič cela 32. Poročilo bi naj prišlo konec januarja, ampak zdi se, da poročilo še ni na voljo in komisija bo morala pojasniti, kaj je krivo za to. Zakaj ne bomo dobili tega poročila, ki je nujno potrebno za to, da bi znižali mejo napak. Druga pomembna točka te zakonodaje pa je standardizacija tako imenovanih PEMS. Tukaj obstajajo različni tipi na trgu, obstaja tudi velika razlika v natančnosti te uh, opreme za merjanje emisij. Mi moramo zagotoviti, da bomo vedno uporabljali opremo uh, najviše kakovosti in zato je treba standardizirati te um, sisteme za merjanje emisij. Uh, Eh, če bodo standardizirani, potem tudi ne bo potreb po odstopanju. Treba jih je standardizirati in potem bo stopnja odstopanja nič. Proizvajalci več ne bodo potrebovali odstopanja. Zato menimo, da bi morali v odboru za standardizacijo čim prej zaključiti postopke v zvezi s tem. Komisija mora poročati, kakšno je tukaj trenutno stanje in kdaj bo končan ta postopek strinjam se s tem, da mm, faktori skladnosti niso bili najboljša rešitev. No, ampak eh, s tem smo vsaj omogočili proizvajalcem in pa industriji, da so leta 2016 začeli pri istem izhodišču. Eh, sodišče pa sedaj zahteva, da vzpostavimo nove faktore skladnosti skozi običajni uh, zakonodajni postopek, kajti komitologija tukaj ni bila primerna in to je cilj tega predloga. Običajni zakonodajni postopek. Industrija potrebuje gotovost, uh, za homologacijo potrebujejo mesece. Uh, Potrebujejo mesece načrtovanja, logistika je kompleksna. Gospa Dali je rekla, da 87 avtomobilov, novih avtomobilov ima sedaj eh, nižje emisije kot pa faktor ena. Mislim, da je to dobra novica in da nam to lahko služi za pobudo za znižanje faktorjev. Ampak kaj pa teh 13 odstotkov avtomobilov, ki ne izpolnjuje teh kriterijev? Eh, to pomeni, da ti ne bodo morali biti homologirani. Ali veste, kaj to pomeni za zaposlitve v Evropi? Eh, razumeti moramo, da tukaj potrebujemo pravno gotovost, vse skupaj mora temeljiti na znanstvenih podatkih, zato da bomo lahko na najboljši možni način določili te faktore skladnosti. Zato gre tukaj. Hvala. Vas je ikut? Vas je ikut za zelene. Uh, Najlepše hvala. Včasih eh, se nekako ponavljamo po prvem. Eh, izmenjavi mnen. Zahvaljujem se poročevalki za pripravo mnenja, ampak verjetno se niste presenečeni, da se z njimi ne strinjam. Dosleden sem potem pa še odgovor naše poročevalke v senci iz Renew. Prvič, rekli ste, da je demokratično dogovorjeno bilo leta 2016. Problem pa je v tem, da, smo, da so standardi eh, bili postavljeni že leta 2007 in to je 80 mg in vsi so vedeli, da se morajo zauzemati za. Do, doseči to mejo 80 mg že od leta 2007. Če govorimo o varnosti in eh, gotovosti za proizvajalce avtomobilov, ta je bila že zagotovljena leta 2007 in potem so se začele razne triki, ki so pripeljali naprimer do Dieselgate. Potem pa eh, so v osnovi z delegiranim aktom začeli spremenjati osnovno zakonodajo. Mi smo temu nasprotovali, mi, zeleni, SND, takratni Alde in Gue ampak eh, na glasovanju smo izgubili, kajti potrebovali bi za delegiran akt absolutno večino. Eh, to je bil pa, eh, ampak v vsakem primeru normalni zakonodajni postopek mora biti po normalni poti, ne pa z delegiranim aktom, kot je razsodilo tudi sodišče. In to je sedaj na mizi gre za vprašanje doslednosti, da sedaj to preučimo kot uh, redni zakonodajni predlog. Eh, lahko imamo sicer različno mnenje, lahko rečemo, da se strinjamo, da so eh, eh, postavljeni faktori skladiti, skladnosti, ampak že leta 2007 se nismo strinjali. To moramo potem sedaj jasno povedati. Torej, varnost podatkov gotovo smo zagotovili proizvajalcem že leta 2007, da se morajo zauzemati za mejo 80 mg. To gotovo še vedno zdaj imajo. Sedaj pa nastaja pravna mm, negotovost z temi delegiranimi akti, ki so pravzaprav le nekaj, kar razvode ni osnovno zakonodajo. Če se s tem strinjate, potem to pomeni, da od sedaj naprej, kakršen koli standard postavimo, moramo omogočiti eh, tveganje njegove negotovosti. Lahko rečemo, da se bo to dogajalo tudi pri omejitvah hitrosti. Torej, mi na nek način že vključujemo um, eh, pomankanje pravne varnosti v um, omejitev hitrosti in da recimo lahko pravzaprav uh, to povečamo za štirikrat. To je sicer možno, ampak ne govorite mi, da je to bila demokratična odločitev. Vedno smo glasovali proti temu. Renew. Eh, za novo sestavo eh, se bo v to vključil, tako smo predvidevali. Mi sedaj šibimo standard, eh, potem pa želimo spremembe pozneje. Pravzaprav imamo više emisijske vrednosti za avtomobile, s tem ogrožamo naša mesta in zato vas pozivam, da tega ne dovolite, poslanke in poslanci. E Dobro imenu ID ni Silvije Ilmer, nikogar. In za IKR, e gospa Zajorska. Bardzo dziękuję, panie e, przewodniczący, po tak emocjonalnym. Hvala, gospod predsedujoči. Po tako emotivnem nastopu seveda bo vsak od nas discipliniran in ne bomo poskušali izbojiti še dodatnih emocij, ampak strinjam se e, s tem, kar je bilo rečeno z, strinjam se z poročilom poročevalke. Še posebej, glede na to, da je potrebno dosledno nadaljevati z delom in priti do neke dokončne odločitve in pripeljati do tega, da bo ta panoga preprosto vedela, kako naj funkcionira. Obenem je poročevalka pripravila tudi sestanek s komisijo in z raziskovalnim centrom. In eh, tu vas moramo razžalostiti, kajti veliko vprašanj je ostalo brez odgovorov. Veliko nelagodja so povzročala naša vprašanja. Raziskave niso končane in pogosto niso bile te raziskave skladne z logiko in uh, redom. In te, ta presenečenja, o katerih je govorila poročevalka, je v bistvu odgovor na vse naše pomisleke. Zato podpiramo to poročilo v danji obliki. To vprašanje je ponovno potrebno izpostaviti, na to želimo upozoriti in mislim, da moramo tudi predložiti ustrezne dikcijo. V členu 11 odstavek 1 komisija tako natančno opredeljuje določbe, da se nam zdi, da bo bore malo malih in srednje velikih podjetij, ki proizvaja rezervne dele, lahko sploh še ostane na trgu. Zdaj v duhu načela spodbujanja konkurence bomo tu predlagali spremembo in vsekakor zadeve natančno spremljali še naprej. Hvala. Thank you. Uh, the last speaker for the zadnji za uh, eh, pogojalsko skupino, gospa iz Guje, konečna. Moj nazor na vezi, sem že nekoli. Najlepše hvala. Eh, kako do tega čutim in kaj se mislim, sem že povedala, zato bom zelo kratka glede tega osnutka poročila. Eh, podpiram zadržanost poročevalke in ki ne želi definirati točno, te faktorje skladnosti in kako tukaj prihaja do odstopanj. Mislim, da je najpomembnejše, da smo si do sedaj eh, jasno postavili zahtevo do komisije, da pove, kdaj bodo eh, informacije eh, na voljo in kdaj bo poročilo narejeno se podpiram na to, kar je rekel kolega iz skupine zelenih, glede dejstev in racionalnosti, tam ti morajo prevladati nad čustvi. Pet let se že za to borim, ne vem, kaj ne pričakujem. Res se mi zdi, da zaradi vse te pravne negotovosti ali pomankanja pravne varnosti glede katere eh, vrednosti morajo izpolnjevati vozila dan danes in istočasno imamo zelo malo časa za uložitev dodatnih amadmajev za eh, performanse eh, avtomobilov oziroma vozil in še vedno nimamo dokončnega poročila od Evropskega sodišča se mi zdi, da je najpomembnejše, da se tega lotimo nečustveno in brez strankarskega kupičkanja. Eh, ali bomo res svojo lastno zakonodajo podrli? Če to naredimo, bomo v enem letu spet imeli revizijo in v 12 mesecih predvidevam, da lahko imamo končne podatke in o tem potem resno razpravljamo. Da bi pa sedaj o tem razpravljali, polni čustov eh, in trgovali za strahom, to bi bilo popolnoma neodgovorno in bo imelo samo en rezultat. Nekaj bomo napisali na papir, nekaj uh, eh, cifr, brez kakršne koli podlage in na koncu lahko uh, eh, zatem dobimo veliko več. Uh, škode kot koristi. In v enem letu bo potem revizija in mi bomo tem v zelo slabem položaju. Pripravili bomo številke, ki ne, se ne bodo obnesle in čez en, me, eno leto bomo potem spet popustljivi. Prosim, pozivam vas, bodimo konstruktivni, racionalni, počakajmo na dokončno odločitev sodišča in revizijo v pravem smislu besede čez eno leto. Razumem vse argumente, ampak ni res, kar je rekel Bas, da ni bilo nobene zakonodaje mogoče mi ni všeč, ampak zakonodaja je bila. In dejstvo, da to želimo spremeniti, ostaja. To je res. Poskusili smo in smo uspeli, ampak to ne spremenja dejstva, da nam ni treba spoštovati zakonodaje, ki obstaja, ki je veljavna. In ne bi si želela, da vse te naše čustva potratimo za kar nekaj, namesto da bi se lotili nečesa bolj resno na osnovi dejstv. Ok. <laughs> Um, Dobro. Sedaj postopek CashDI, pritegnite pozornost, koliko se vas prijavlja. 1, 2, 3 tri se, poslanci so prosili za besedo, štiri je. Štiri. Dobro. Uh, uh, gospa, vi ne povezani. Presidente. Allora, il... Hvala. Evropski parlament je v zadnjem mandatu večkrat postavil proti faktorjem skladnosti in, pro, in zahteval, da jih ukinejo. Eh, če na hitro pozamem, kaj se je zgodilo, leta 2007 se je Evropska unija odločila, katere eh, je treba postaviti za eh, standarde za izpuste. Pride do dieselgate, ko pride do 20-kratnega preseganja teh standardov, potem poskušamo rešiti narediti eh, škode, da bi potem eh, končali z eh, realnimi testi na cestah, ne v laboratorijih, tako da se eh, ocenjuje v standardi in njihovo spoštovanje v realnosti. Eh, potem pa Evropska komisija ugotovi, da uh, obstaja pri teh meritvah določena neskladnosti in uh, poskušamo spet eh, rešiti zadevo, pa ne preveč proizvajalcev oškodovati in komisija pripravi posebno Eh, uredbo 2016-646, eh, tako da se zakonsko, je zakonsko dovoljeno ne um, upoštevati postavljena pravila, kar pa potem uh, Evropsko sodišče razglasi za nično. Mi, torej, pom, za nas to pomeni, da se faktori skladnosti ukinjajo in da v bistvu eh, komisija ne bi se smela lotevati osnovne zakonodaje z delegiranim aktom. In sodišče ravno tako pravi, da bi na eh, probleme z merjenjem morali eh, popraviti z drugačnimi sredstvi. Komisija ni imela časa, deset let ni imela časa, da določi, da standardizira vsaj dovolj dobro, kakšne teste je treba izvesti, da bi eh, se izognili tem eh, nejasnostim. Eh, draga poročevalka, dragi kolegi, ne morem se eh, strinjati z tem poročilom, ki podpira Evropsko komisijo. Evropski parlament mora ta predlog zavrniti in jaz bom uložila v tem smislu tudi predlog spremembe. Potem pa obstaja tukaj še nek vidik, ki ga moramo obsoditi. Komisija nam govori, da moramo čim hitreje ukrepati, da bi se izognili pravnim nejasnostim oziroma pomankanju pravne varnosti in da je to treba narediti do 23. februarja 2023. To sploh ni res, ta nujnost ne obstaja. Komisija nam ne pove, da je na sodišču eh, Evropske unije uložila um, ehm, pritožbo in dejansko je vprašanje, kdaj bo odločba sodišča eh, pravnomočna. Eh, od tega parlamenta prosim oziroma pričakujem, da bomo enoglasno zavrnili ta predlog. Thank you for renew, Jan Vitema. Yes, thank you very uh, much. Hvala. Hvala za to res eh, zanimivo razpravo. Um, zgleda, da je res težko, ampak ljudje, ki poslušajo to, so verjetno zelo zmedeni in to so ljudje, ki so me izvolili. Dobro, če to pogledamo, 2007 smo postavili standarde in meje. Potem smo imeli razprave in različni deležniki so se strinjali, če se dogovorimo, potem moramo pravila spoštovati. Ljudje, ki kupujejo avtomobil ali kako drug izdelek, um, mislijo, da je. Uh, postavljena meja v skladu z porabo goriva. Včasih je vse zelo zmedeno. Ljudje ne vejo, da so se te emisije merile v laboratoriju, ne pa v realnih pogojih in da je v laboratoriju prišlo do poneverjanja, da se je vplivalo na eh, softver za to, da bi se spremenili rezultati. To je bilo zelo negativno za proizvajalce avtomobilov v očeh proizv... Eh, kupcev ali potrošnikov. Eh, za nas je kot eh, eh, potrošnike pomembno vedeti, kaj so realne emisije. Potem so se pa naenkrat pojavili še faktori skladnosti, kjer je odstopanja 20 ali 40 odstotkov. To enostavno nima nobenega smisla. Postaviti moramo zakonodajo, zakonske standarde in omejitve in ljudje se morajo tega držati. Lepo vas prosim. Thank you very much for this intervention. Najlepše hvala za vašo, um, vaš prispevek. To, šo, to so mi uh, govorili uh, m, ljudje v volilni kampanji, kako to, da uh, proizvajalci avtomobilov ne spoštujejo pravil, Evropska komisija jim pa pri tem ne pokaže zob. Uh, nisem ravno prepričana da je resnična ta zgodba o varnosti, eh, pravni varnosti in o pravil, o poročilu, ki bo izključilo vse nedoslednosti in tako dalje. Naši eh, potrošniki eh, zahtevajo, da jim podamo iz račune vseh meritev z neko maržo. Eh, če ste odgovorni v laboratoriju, potem točno veste, kako vaša oprema funkcionira in opravljate tudi testiranje, da točno veste, kakšna je marža napake na vaši opremi. In to nikoli ne more biti opravičilo in ne moremo reči, da zaradi tega moramo, spremeni, moramo spremeniti našo zakonodajo, ker nekateri ne znajo izvesti laboratorijskih testov tako, kot je to treba narediti. In v bistvu sploh nobenih faktorjev skladnosti na začetku ne bi smeli sprejeti. Lepše hvala za guje. Hvala. Tudi jaz bi govoril o laboratorijih in tej, teh vseh čustvih in trgovanju z strahom in ne vem čem še. Laboratoriji so kraji, kjer naj čustev ne bi bilo v vsakdanjem vožnji pa je ogromno čustev, še zlasti, če gre za uh, izpuste, za dioksid, uh, dušikove okside, ne vem koliko ljudi zaradi tega vsako leto umre v Evropi prezgodaj, torej gre za onesnaženje. In tukaj smo čustveni. In res se mi ne zdi prav da bi mm, pravno dovolili prostor, dali prostor čustvom. Imamo zakonodajni postopek, ki ga moramo uporabiti in uporabljati moramo zakone, ne pa da si stalno izmišljamo nekaj tako fantastičnega, kot so faktori skladnosti. Gotovo ne smemo iti v to smer. Hvala. Thank you, Chair. This is Forwards. hvala za ta komentar in te uh, prijazne besede iz kolega iz, od kolega Izrenjuje. Še vedno razpravljamo, tudi prej smo imeli kratko razpravo na to temo in še eno bomo imeli v skupini pred glasovanjem. Imamo malo drugačno kulturo kot zeleni. Kultu, zeleni ponavadi uh, imenujejo uh, uh, Ajsa za um, s, um, poročevalca v senci za praktično vse, kar je mogoče za njega dobro, ampak je pa kar enostransko pri vseh razpravah. Uh, mi imamo malo drugačen pristop. In imamo več razprav na drug način in upam, da boste naš pristop cenili ter da bomo dosegli dobre rezultate dolgoročno. Dobro nekaj vprašanj je bilo naslovljenih komisiji že na začetku eh, z eh, strani Ester in drugih. Eh, mogoče bi dali besedo predstavniku komisije ali predstavnici. Ja, imam vprašanje glede poročila sodišča, ki ne bi prišlo se Eh, februarja. Tu se sprašujem, zakaj. Eh, torej, gre za eh, JRC poročilo in zakaj zamuja. In potem še vprašanje Renewja glede standardizacije opreme. ki mora biti čim bolj natančna in najboljša, ki je na voljo na trgu. In seveda, ali la, lahko komisija razloži, kje smo zdaj pri tem, ali je mandat ustrezen, ali ga je treba uh, prenoviti in kakšne rezultate lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti. Hvala, komisija. Hvala lepa, gospod. Uh, predsednik, hvala za vse vprašanja in pripombe na osnutek poročila v ime eh, komisije. Eh, se zahvaljujem za vse predloge, ki izboljšujejo jasnost besedila. Glede dveh vprašanj, ki ste jih postavili, glede poročila skupnega raziskovalnega centra IRC, eh, ta naj bi, eh, bi, to ne bi bilo nared januarja, ampak imeli smo z vami razpravo na to temo decembra, ko so kolegi iz skupnega raziskovalnega centra predstavili izide poročila. Eh, nekateri v parlamentu so postavili vprašanja glede opravljenih testov in eh, v, v povezavi z analizami opreme. Rekli smo, da je JRC iz, uh, testiral 75 odstotkov celotne opreme, ki je na voljo na trgu. Nekateri med vami ste rekli, da to ni dovolj in zato se je skupni raziskovalni center odgovoril, da bo preveril še eh, najnovejšo ponudbo na trgu. To pomeni 100 odstotno pokritost in to je tudi razlog za zamudo. Torej, hitro bo to poročilo vendarle nared. Eh, ta teden ali naslednji teden. In eh, temu bo sledila eh, še doda, neka dodatna analiza. Ker pa smo zadnjič rekli, da bo smo poročilo validirali konec januarja in se to ni zgodilo. Potem vam sedaj sporočam, da bomo to naredili v prvem ali drugem tednu februarja v skladu z postopkom, pa najpozneje konec februarja. Potem pa glede dela na standardu. O začetku meseca smo delovne skupili dobili sporočilo, da se tak standard pripravlja, da eh, naj bi eh, pripravljen nekje do srede marca in pričakujemo torej to še v eh, naslednjem tednu predlog delovne skupine. Če je to Eh, nekaj, kar gre v pravo smer, bomo se do tega opredelili in če bo postopek šel, kot se predvideva, potem bomo standard eh, cen sprejeli sredi marca. Hvala. Hvala. In sedaj za zaključek dajem besedo poročevalki. Hvala, gospod eh, predsedojoči. Želel sem si odgovore eh, komisije, še zlasti glede eh, JRC oziroma skupnega raziskovalnega centra in njihovega poročila. Ko si pogledamo iz, izmenjavo mnen, vidimo, da imamo najrazličnejša stališča v tem odboru. Imamo um, Eh, rok za ulaganje predlogov eh, sprememb, vnaprej se jih veselim, upam, da bomo na koncu uspeli za neko koherentnostjo in vendarle dosegli neko enotnost v raznolikosti. Ja, včasih gre tudi za raznolikost v enotnosti. Ja mo, da bi te raznolikosti in enotnosti pomagali, ali ne bi bilo bolje preložiti rok za predloge eh, sprememb na, vezano na poročilo skupnega raziskovalnega centra. Naslednji teden imamo že um, rok, do takrat pa poročila JRC še ne bo in ne bomo torej imeli vseh informacij, ki jih potrebujemo, da bi ustrezno pripravili ponu, po, po, Eh, predloge sprememb in dosegli enotnost. Mislim, da je pametneje, da počakamo, dokler ne bo do informacije na voljo. Tančno sem poslušala razpravo, vsaj dve ali tri politične skupine eh, so se odločile, ne glede na poročilo za skupnega raziskovalnega centra, ko gre za faktorje skladnosti, ne glede na torej, poročilo JRC, imamo še vedno ta razpon med ena in statusom kvo in ne vidim nobenega razloga, zakaj bi prelagali rok. Okay, so...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 Poročevalka se bo itak sama odločila. Vaš odgovor je predvsej jasen. Eh, gre za eh, pogajalsko skupino, ki se mora odločati glede eh, poročila JRC je torej, rok za odajo ponud, ponud, predlogov spomp je 28. Eh, januar in potem imamo razpravo marca. Potem smo torej zaključili eh, točko 7 in gremo na točko 8 gre za uh, ugovor v skladu z pravilom 112 odstavki 3 in 4 uh, e, glede uh, riča. Dal bom besedo poročevalcu, začenja Begs Bas Ekuc še enkrat. Torej, izvolite. Uh, you, Hvala, predsedujoči. Hvala lepa. To sega daleč nazaj, ta redosje. In sicer vse tja v leto 2000. Leta 2000 smo že govorili o tem, da naj se dovoli uporaba te snovi v PVC-ju kot stabilizator in že komisija je takrat prepoznala, da gre za nevarno toksično snov, svinec, torej, da ni možno določiti varne ravni. Že takrat je komisija to objavila v zelene knjigi, mi kot parlament smo se na to odzvali z resolucijo leta 2001. Takrat smo dejali, da želimo prepoved uporabe svinca v PVC-ju. To je bilo stališče parlamenta že leta 2001. Torej, daleč nazaj smo že govorili, da ne želimo svinca v PVC-ju. Žal se je komisija odločila drugače in je sklenila, da bo predpisala prostovoljno postopno ukinitev, ki naj bi se dogodila do leta 2015. Zdaj imamo torej z letom 2015 predvideno postopno, postopno prenehanje uporabe svenca v PVC-ju. Mi smo hoteli takošno pravilo, ampak dobro. No, problem je, da ta prostovoljen dogovor ne velja za uvožen PVC in zdaj imamo zelo čudno situacijo, kjer imamo postopen umik svinca v PVC-ju v Evropi, proizvodi uvoženi v Evropo pa lahko še vedno vsebujejo svinec v PVC-ju in zato komisija zdaj predlaga omejitev, omejitev glede količine svinca v PVC-ju. In to je omejitev, to ni preprosto prepoved, ki velja za evropski trg. Zdaj imamo neke vrste administrativno določeno dovoljeno raven svinca v vožnih izdelkih. Za nas je to problem, komisija bo rekla, ja dobro, saj bo to bolje kot nič, tako da zdaj je prva stvar. Druga stvar, ob tem predlogu imamo tudi še različne izjeme in izjeme so dovoljene za ponovno uporabljen PVC. In sedaj ustvarjamo ločen trg. Imamo čist PVC v Evropi, kjer je prišlo do postopnika omika svinca, ampak ker smo imeli dolga leta proizvodnje PVC za svincem in ta PVC je pač v obtoku in lahko rečemo, ja, to potem lahko še vedno obstaja v obnovljenih eh, proizvodih. Tako da zdaj v bistvu z reciklažo dovoljujemo svinec dlje mm, v PVC-ju. In to je v nasproti za vsem, kar je parlament do sedaj sprejel in ker vem, da so kolegi iz vrst ELS še neodločeni, kar zadeva njihovo stališče. In Nils, seveda, tudi tu se popolnoma zavedam, raznolikosti in seveda vsem dovoljujem, da se vzamejo dovolj časa za oblikovanje stališča, pa vendar naj spostavim, da je tudi ELS prejšnji teden potrdila resolucijo o novem zelenem dogovoru in v tej resoluciji, sprejeti prejšnji teden, govorimo o ciklih netoksičnega materijala, torej tudi parlament pravi, da želimo materialne cikle, ki ne vsebuje toksičnih snovi, citiram, menimo, da teh ne bi smeli ponovno uvajati v resoluciji potrošniške dobrine na evropskem trgu preko recikliranja. Ampak mi počnemo točno to. Z recikliranjem dovoljujemo še nadaljni obstoj svinca v proizvodih iz PVC. -je. To je torej popolno nasprotje s tem, kar smo sprejeli v resoluciji o novem zelenem dogovoru prejšnji teden. Mimo grede imeli smo poemensko glasovanje o tem konkretnem odstavku. 634 eh, poslancev v tem parlamentu se je strinjali s to dikcijo. Torej zelo, zelo jasno stališče in zdaj imamo torej prvi preizkusni kamen. To je ta prvi preizkusni primer, svinec v PVC-ju in komisija pravi, ja, omejili bomo mm, svinec v uvoženih izdelkih in dovoljevali več kot eh, za domače izdelke. Poleg tega dovoljujemo še višjo raven za obnovljene oziroma reciklirane proizvode in poleg tega komisija še pravi, da želi oznako, oznako, ki bo določila vsebuje, ponovno uporabljam PVC. Ampak to ima celo pozitivno konotacijo. Kajti predstavljate si, da ste na potrošnjem tržišču in pred seboj imate izdelek iz novega PVC ali izdelek iz eh, predelanega eh, ali recikliranega PVC-ja. Vi boste rekli, o, oh, super, to je krožno gospodarstvo, ampak v tem recikliranem PVC-ju je dovoljnega več svinca kot v novo narejenem PVC-ju. Tako da celo naše oznake so zelo zavajajoče za naše potrošnike. Poleg tega je to nepošteno do vseh tistih, ki so morali razviti alternativne oblike PVC-ja brez svinca. Torej, komisija tu mislim, da počne nekaj res eh, napačnega in tudi zaradi tega smo tu predlagali, da tu uložimo ugovor skupaj s kolegi iz vrst eh, Renew in ASD, In še zadnja stvar, kaj ti potem bo prišlo do točke, ko bodo rekli, ja, ampak zdaj imamo polno proizvodov iz PVC, ki vsebujo svinec in kaj z njimi. Zato bomo reciklirali. Ja, kot prvo, problem samo podaljšujete, zadevo vračate nazaj v cikl proizvodov in ni treba razmišljati o odpadkih. In kot drugo, in to je izziv za kemično industrijo, vsakič, ko nas lobirajo v naših pisarnah, pravijo, ja, prihodnost bo recikliranje kemikalij. No, fino, to je točno tista točka, kjer kemično recikliranje lahko ponuda priložnost, ampak treba je zdaj dokazati, da to znajo. To bo torej lahko prvi takšen preskusni kamen za industrijo, da lahko zagotovi reciklažo kemikalij, da torej izozamejo svinec iz PVC-ja in zgolj podaljševanje vsega skupaj preko recikliranja, mislim, da je zelo slaba zamisel, zato po mojem mnenju ta ugovor vsekakor je smiseln in bo skladen z vsemi našimi dosedanimi odločitvami, ki smo jih sprejeli kot parlament do sedaj, vključno z resolucijo o novem zelenem dogovoru prejšnji teden. Dobro, sedem minut približno kot eh, vodilni avtor ugovora, ostale bi prosil, da ste nekoliko krajši, Marija Arena. Hvala, bom zelo, zelo kratka, kajti to, kar je Bas ravno kar povedal, je v bistvu, v bistvu najprej prostovoljni pristop je pogosto slab in mi se zazemamo za to, da bi imeli bolj zavezojoč pristop, ki bo sprejet in to čim prej. Zdaj, kar zadeva svinec v recikliranem PVC-ju, dejali smo že, da je dejstvo, da ti proizvodi vsebojo svinec do največ ni cela enega odstotka, češ eh, pomeni, da ni škodljiv, ampak eh, dejstvo je, da vsaka prisotnost svinca je škodljiva. Drugo, eh, to navaja potrošnike k uporabi recikliranega PVC-ja, kar bi se danes zdelo odgovorno, ampak potrošnik, ki bo kupoval recikliran PVC, bo v bistvu kupoval toksičen proizvod, zato je to informacija, ki je zavajajoča za potrošnika. No in potem še na zadnje, alternative temu, kar je predlagano danes. Mislim, da imamo vse argumente za to, da se ta ugovor spreme oziroma da ga ta parlament podpre. Hvala za kratek pristop. Eh, Martin v imenu eh, skupine Radio, Martin Hojsek. To, kar je Bas dejal, morda zahteva določeno pojasnilo. Če bi komisija zadevo drugače zapisala, če ne bi govorili o tem, da vsebuje recikliran PVC, ampak morda vsebuje nevarne kemikalije. Morda bi bilo to bolj smiselno, bolj, pri, bolj primerno. Bodimo iskreni, to je treba jasno povedati. Svinec je snov, za katero ne obstaja varna mejna vrednost. Ves čas so zniževali, zniževali, zniževali mejno vrednost in niso našli najniže eh, mejne vrednosti. In to je nekaj, kar je še posebej problematično za otroke in njihov nevrološki razvoj. In eh, ta izjema torej zdaj predlaga ta problem nekako podaljšati ga, da dlje ohraniti pri življenju in eh, PVC, ki vsebuje svinec bi rešili tako, da ga oblečemo v dve plasti, ki ne vsebujeta uh, snovi. Na koncu bomo imeli še več svinca v obtoku in ne gre za nič le ena, ampak dejansko dva odstotka svinca je še vedno lahko v obnovljenem oziroma recikliranem uh, eh, PVC-ju. Tu gre za načelo onesnaževalec plače, tu gre za načelo odgovornosti proizvajalcev PVC-ja, ki vsebuje svinec in tu mora kemična industrija stvari vzeti v svoje roke. Ne smemo imeti nevarnih materijalov v svojih proizvodih. Ne smemo ustvariti takšnih vrzeli in takšnih eh, pomankljivosti. Dejstvo je, da okoljski učinek tu ni bil ocenjen. Eh, in tu gre tudi za to, da se na ta način v bistvu otežuje krožno gospodarstvo in to je še ta, širša, to je ta širši kontekst. In govorimo o 15 letih, to je zelo, zelo dolgo obdobje in popolnoma nespremljivo. Hvala za ALS, e Aleksandr Bernhuber. Hvala tudi za nas je zelo pomembno, da se izpostavljenost svincu pri ljudeh čim bolj omeji in tu mislim, da smo dosegli že velik korak naprej. Mi smo za znanstveni pristop predlagana izjema za proizvode, ki uporabljajo recikliran PVC, eh, je nekaj, česar ne vidimo tako zelo kritično, kajti odbor za proizvode, oceno tveganj, pri Eki je zadevo oceno tako alternativa uporabi takšnih izdelkov PVC, bi zahtevale bodi si skladiščenje bolj si sežik teh odpadkov, kar bi pomenilo še više emisije v okolje. Tako da mislim, da moramo razmišljati, da ko spodbujamo krožno gospodarstvo, je včasih eh, vendarle recikliranje smiselnejša rešitev. Odbor za eh, družbeno-ekonomske analize ugotavlja, da naj bi se koncentracija svinca v recikliranem PVC-ju do leta 2030 oziroma 2040 eh, znižala do te ravni, da bi stopnje osebnosti svinca v recikliranem PVC-u nič cela en odstotek. Koliko je nič cela en odstotek v 100 odstotkih, 100 odstotkih plastike, če imamo še vedno tudi 100 odstotno svinčene cevi? E, pomislimo, kaj pomeni nič cela en odstotna koncentracija in mislim, da je tu škoda za ljudi oziroma naravo bistveno manjša mi vidimo predlog komisije kot zelo dober kompromis in ga bomo kot takšnega tudi podprli in zato menimo, da je takšen predlog smiseln. Bomo pa se še pogovorili o tem, ali bomo ta predlog eh, podprli ali zavrnili. Hvala za EKR, gospod Vondra. Hvala. Morda ne boste presenečeni, ampak ne moram podpreti tega ogovora. Jaz zavračam argumentacijo, kolikor jaz zadevo razumem, tako kot 24 držav članic v odboru Rič, je ta ukrep potreben in zato moramo komisiji dati čas, ki ga potrebuje, zato da se zagotovi reciklažo PVC-ja po koncu življenjske dobe. Mislim, da imamo tu dva zavajajoča argumenta. Najprej naj bi ocenjevanje proizvodov, kot da vsebujejo svinec nekaj, kar gre v nasprotju za cilji reciklaža oziroma krožnega gospodarstva. Bojem ne, ne, kajti na ta način se jo prikažemo jasno eh, razlikovanje in to imamo tudi v primeru kadmija, ki je rešen podobno. Potem je tu tudi možnost eh, separacije svinca iz eh, PVC-a pri reciklaži, to je že na voljo kot tehnologija, nekaj pilotnih projektov je že v teku, vendar pa zaenkrat še ni tehnologij, ki bi bile komercialno eh, rentabilne. Zato bi podpornike ugovora spomnil na zaključke EHE, ki pravijo, da so potrebne izjeme za to da se prepreči sežig teh eh, odpadkov na koncu življenjske dobe na mesto reciklaže, kar bi zgolj povečalo emisije v okolje, ne pa zmanjšalo tveganje. Močno dvomim, da bodo ti cilji z več eh, sežiga in porabe primarnih surovin dejansko tudi cilj predlagateljev. Pa to se bo zgodilo, če bomo to podprli, kajti z domnevnim reševanjem enega okoljskega problema tvegamo ustvarjanje drugega, ki je bistveno hujši. Hvala, torej, če sklenemo, besedo sedaj dobi komisija. Izvolite. Hvala predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Več kot 6,5 milijona proizvodov iz PVC vsako leto proizvedemo v EU. Uvoz artiklov iz PVC je vse večji, vsako leto je približno 750 tisoč ton odpadkov iz PVC recikliramo, 10 odstotkov teh odpadkov ne vključuje svinčenih stabilizatorov, ker je kemična industrija prenehala z njihovo uporabo po letu 2016. Preostali material vsebuje svinec, to je pač eh, ostalina nekdanje proizvodnje ali uvoza. To je torej nekaj, kar najdemo tudi v nekdanji proizvodnji v EU. Predlagani ukrep rešuje problem človekove izpostavljenosti svincu. E, saj prepoveduje uporabo svinca v PVC-ju, prav tako prepoveduje dajanje na trg artiklov iz PVC-ja, ki vključuje več kot nič cela en odstotek e, svinca. Tu je predviden tudi 15-letno prehodno obdobje za določene artikle, ki vsebujejo recikliran PVC, to je predvsem relevantno za gradbeni material, ampak ti proizvodi morajo biti prekriti z sloji PVC-ja brez svinca za zaščito e, ljudi in okolja. Recikliranje PVC-ja je učinkovit način za preprečevanje dodatnih emisij svinca v okolje, kajti na ta način prihaja do manj odlaganja ali sežiga PVC-ja, ki vsebuje svinec. Recikliranje žal zaenkrat ni na voljo na način, ki bi na industrijski ravni omogočal izločevanje svinca. Danes govorimo šele o pilotni fazi. Ta izjema bo na nek način kupila nekaj časa, dokler ne bomo imeli na voljo bolj učinkovitih tehnologij za recikliranje PVC, ki vseboje svinec. Po podatkih EKE bo ta predlog bistveno zmanjšal vsebnost svinca v artiklih, ki vsebojejo svinec recikliran PVC, skozi čas, v vsakem primeru bo izjema za recikliran PVC omejena v času in eh, kasneje ne bo sploh več potrebna za podporo recikliranju. Če bi preprečili to izjemo, bi onemogočili reciklažo več kot 600 eh, ton PVC-ja letno, ki jih bo potrebno odložiti kot eh, odpadek. To bo zahtevalo nove odlogališča ali sežigalnice. Vedeti moramo, da bomo na ta način tudi bistveno eh, povečali skupen izpust svinca v okolje, saj bi vse te proizvode, ki se bojo svinec, usmerili v sežik. In to vsekakor je način eh, ravnanja z odpadki, ki povzroča največje emisije v okolje. PVC, ki vsebuje svinec, bo zato še naprej predmet uvoza v EU brez eh, nadzora, brez menjih vrednosti. Evropska industrija pa je začela proizvajati PVC brez svinca in sicer že leta 2016. Menimo, da ta predlagani ukrep, vključno z izjemo, ostaja v skladu s splošnimi cilji Riča in predstavlja ustrezno ravnovesje med zdravstvenimi in okoljskimi pomisliki v zvezi z PVC-jem in ostalinami svinca, ob hkratnem spodbujanju recikliranja in eh, manj uporabe PVC-ja. Natančno smo prisluhnili vaši argumentaciji in pa tudi pripombam tu v razpravi, vendar lepa je predlagani ukrep uravnotežen rezultat eh, natančnega petletnega dela. Če se bo parlament odločil za ogovor, seveda imate to pravico. Pa v tej fazi ni jasno, kako dolgo bi trajalo, da bi razvili nov ukrep, ki bi ga podprla kvalificirana večina držav članic in parlamenta. Predlagan ukrep podpira 24 članic eh, odbora Rič na podlagi mnenja EKA. To torej želim povedati v zagovor predlaganega ukrepa. Hvala lepa. Torej, glasujemo o ugovoru in sicer jutri, če bo odbor NV to sprejel, bomo v plenumu glasovali v torek. Hvala lepa. S tem smo zaključili za danes. Jutri nadaljujemo ob 9. uri, čez dve minuti pa začnemo s sestankom koordinatorjev. Koordinatorji, torej prosim, če ostanete v dvorani.